biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih. Besedo dajem poročevalcu, gospod Koeljo, 4 minute. Dobrigad, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod podpredsednik komisije Žak Baro, spoštovani poslanci. Predlog, o katerem razpravljamo, naj bi spremenil uredbo, ki je bila sprejeta leta 2004 in je skušala uskladiti standarde za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih eh, državljanov Evropske unije, zato da bi se preplečile goljufije in izboljšala identifikacija s pomočjo eh, biometričnih podatkov. Eh, Po letu 2004 se moramo predvsem zahvaliti francoskemu predsedstvu in komisiji ter gospodu Baroju za to, da si prizadevata, da bi to poročilo bilo sprijeto v prvem branju. In ravno tako se zahvaljujem poročevalcem v Senci in vsem sodelujočim pri pripravi poročila. Torej, uredba, ki je že začela veljati leta 2004, pomeni, da bi od junija meseca letos vse države članice morale začeti um, izvajati večja varnostna priporočila tudi za otroke. Vendar pa je zelo težko take podatke in zlasti prstne vtise pobirati pri otrocih, ki so mlajši od šest let. In zato se tu prizadevamo uvesti izjeme za ta predpis. In sicer bi se otrokom smo proti temu, da bi se otrokom izdajali začasni potni listi. To bi pomenilo dodatno breme za starše, saj bi morali vsakeč znova za potovanje zaprositi za nov potni list. In zato smo imeli predlog, da bi bila starostna meja za izdajo potnih listov 12 let. Sedaj pa govorimo o tem, da bi se prstni odtisi lahko pobirali že pri otrocih starih šest let, pri čemer predlagamo tudi klauzulo o reviziji po treh letih. Tako bi lažje zagotovili kredibilne podatke o osebah, ki imajo odgovornost za otroke in o samih otrocih, ki potujejo. E, ravno tako predlagamo izjemo za vse osebe, ki iz različnih razlogov fizično niso zmožne dati prstnih odtisov odtisov. Eh, v bistvu smo sprijeli tudi priporočilo eh, Mednarodne organizacije za civilno letalstvo, da naj ima vsaka oseba svoj potni list. Ena oseba, en potni list. To je dodat na zagotovitev pri boju proti goljufijam. Tako lahko s temi določbami pripravimo skupno zakonodajno podlago proti goljufijam ugrabitvam in e, kraj ter trgovanju za otroki. Moram priznati, da smo zelo veliko razpravljali o tem in tudi o zmanjšanje pristojnosti eh, držav v zvezi s tem. Države članice so seveda pristojne za izdajo potnih listin in Evropska unija lahko tu posreduje, če gre za okrepitev varnostnih elementov in biometričnih podatkov v potnih listih pri, za zagotavljanje varnega prestopa meja. Kar zadeva to pristojnost Evropske unije, torej zbiranje osebnih podatkov, je treba preveriti, preve, predvideti tudi omejitev uporabe teh podatkov in preveriti vsake znova, da potuje z določeno potnolistično zgolj njen imetnik. Zato je treba zagotoviti, da potovalni dokumenti, ki niso potni listi, so ravno tako zanesljivi kot potni listi sami in treba je tudi zagotoviti, da se bo znižala uh, false rejection rate. Uh, Zato je to poročilo take narave, da ga je treba sprejemati v postepku soodločanja. Potrebno pa je tudi se posvetovati z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je tudi sodeloval pri pripravi tega poročila in smo upoštevali njegova mnenja. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Kveljo. Hvala, gospod Kveljo. Zdaj pa gospod komisar Baru v imenu komisije. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje poslanci. Najprej bi se želel zahvaliti predsedniku odbora Libe. Ravno tako se toplo zahvaljujem poročevalcu Karlosu Koelju za to odlično pripravljeno poročilo, pa tudi za odlično sodelovanje, ki ste ga imeli s komisijo pri delu na tem občutljivem vprašanju. Komisija je želela uvesti določene usklajene izjeme glede pobiranja prstnih odtisov in to zato, da bi vse evropske državljane obravnavali na enak način. Poleg tega komisija tudi želi zaščititi otroke pred trgovino z ljudmi in zato naj bi načelo, ki je mednarodno priznano, torej ena oseba, en potni list, postalo pravno zavozujoče. Zato seveda pozdravljam napore Evropskega parlamenta, ki skuša doseči dogovor o tem predlogu že v prvem branju. Glede na to, da morajo biti prstni odtisi vključeni v potne liste državljanov držav članic najkasneje do 28. junija 2009, to pomeni, da če ne bomo dosegli dogovora, bodo vsi morali dati svoje prstne odtise, celo novorojenčki, ko bodo potovali v tujino s potnim listom. Zato moramo v imenu komisije res izraziti veliko zadovoljstvo o tem kompromisnem predlogu, ki smo ga izpogajali. Komisija se bo sedaj držala zahtevanega poročila, poročila, ki ga je pripravil Evropski parlament in skušali ga bomo upoštevati na čim bolj učinkovit način. Ne bi se želel več kot toliko časa ustavljati na tem. Z velikim zanimanjem bom prisluhnil prispevkov spoštovanih poslancev. Le še enkrat bi izkoristil priložnost, da se zahvalim gospodu poročevalcu Karlosu Koelju za odlično upravljeno delo. Najlepša hvala. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa dajemo besedo predstavnikom političnim skupin za skupino EPP. Dve minuti, gospa Gacek, izvolite. Mr. President, dear colleagues, I... Gospod predsednik, dragi kolegi, vesela sem v imenu skupine IPP, e da podprem te predloge, ki so bili predstavljeni. Mislim, da je nujno ustvariti skupne standarde za potrjevanje biometričnih podatkov. Kolegi se morda ne zavedajo, da obstajajo velike razlike med posameznimi državami glede tega, kako strogo pregledujejo slike v potnih listih. Mnoge države zahtevajo, da državljanki prosijo potni list da se osebno zglasi skupaj z dokumenti in fotografijo. In uradniki v uradu za izdajanje potnih listov takrat vidijo, da eh, človek dejansko je podoben fotografiji. V Združenem kraljestvu, na primer, pa eh, dokumente pošljemo po pošti in te potem pregleda eh, neka uradna oseba ljudje, ki lahko to počnejo, eh, seznam teh ljudi je zelo zanimiv, to lahko naredi celo sliko, lahko naredi profesionalni fotograf ali pa tudi kdo drug. In obstaja pomankanje pravil glede tega in pa tudi glede preverjanja potnih listov. in pravzaprav se stvari dogajajo po pošti. In to je čudno za državo, eh, kjer eh, državljanom ni potrebno imeti vizuma za potovanje. In da bi potne liste naredili bolj varne, moramo uvesti resnično bolj zanesljive biometrične podatke, naprimer eh, prstne odtise. In treba je zagotoviti tudi, da bodo enaki standardi veljali za vse, ne samo v Evropski uniji uniji, ampak tudi v tistih državah in še posebej v tistih državah, kjer imajo njihovi državljani možnost potovati brez vizuma v Evropsko unijo in ti morajo imeti enako stroga pravila kot naši državljani. Hvala, gospa Gaček. Zdaj pa v imenu socialistov za dve minuti, gospa Rur. Hvala, gospod predsednik. Ko je bila leta 2004 sprejeta uredba o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih držav članic. Države članice niso predvidele nobene izjeme za obvezno zdajanje prstnih uspisov, ampak izkušnje kažejo, da trenutna tehnologija ne omogoča tega, da bi prstni otisi otrok mlajših od 12 let bili dovolj zanesljivi, da bi jih lahko uporabljali kot varnostni element v potnih listih. Zato sem zadovoljna, da smo se z državami članicami dogovorili o določitvi starostne meje otrok na 12 let za zbiranje bioretičnih podmatkov skupaj s klauzulo o reviziji po treh letih. Uporaba tovrstnih podatkov namreč ne bi bila sprejemljiva če ne bi omogočala res zaščite naših otrok. In trenutno še ni tako, ampak odprti smo za morebiten pozitiven razvoj tehnologije na tem področju. Predvsem gre za to, da želimo zagotoviti varnost otrok, ki potujejo sami, zato da bi preprečili ugrabitve in trgovanje z otroki. Uporaba biometričnih podatkov je namreč eh, daje lažen vtis eh, varnosti, zato ker v resnici ne preprečuje tega, da bi otrok prestopil mejo brez dovoljenja staršev. Dogovor z državami članici pa omogoča komisiji, da bo pripravila poročilo o zahtevah za mladoletne otroke, ki potujejo sami preko zunanjih meja Evropske unije. Poleg tega to poročilo omogoča dajanje pobud za zagotavljanje evropskega pristopa na področju varnostnih um, ukrepov za mladoletne. Biometrični podatki se morajo uporabljati za preverjanje avtentičnosti dokumenta in e, uporabo občutljivih osebnih podatkov. Predvsem zato naj bi se torej uporabljali biometrični elementi v potnih listih. In to je sprejemljivo samo, če se res strogo spoštujejo zaščitna in varnostna pravila za osebne podatke. Hvala. Sedaj pa v imenu skupina Alde ima besedo dve minuti in pol gospod Deprej. Izvolite. Gospod predsednik, dragi kolegi, najprej bi želel čestitati poročevalcu Karlosu Koelju, pa tudi eh, bivšemu francoskemu predsedstvu, ki ga seveda ni danes tukaj, to je logično, da eh, ste dosegli dogovor v prvem branju. Zato je bila potrebna velika volja, da smo lahko prišli do eh, Eh, tega tako potrebnega kompromisa. In eh, moram vam povedati, da je obrazložitev, ki jo podaja gospod Koeljo v svojem poročilu, eh, zgled za inteligenten pristop in širino duha. Zato vam vsem priporočam to obrazložitev v branje. Zdaj pa V čem je revolucionarno načelo tega poročila? Ne v tem, da se sedaj govori o biometričnih podatkih, o čemer govorimo že od leta 2004. Ne, ampak načelo ena oseba, en potni list. To je revolucionarno v tem besedilu. Gre za zahtevno besedilo, tega ne moremo skriti in predvsem ga moramo sprijeti čim prej, zato da bomo lahko zagotovili varnost naših otrok v najzgodnjih možnih letih. In zato potrebujemo zanesljive biometrične podatke, trenutno pa eh, tehnologija tega še ne ponuja. Torej, dajanje prstnih otisov od 12 letih naprej. Če določene države vzemajo prstne otise prej, potem tega ne uporabljamo v namene te uredbe. Zato moramo upati, da bo tehnologija dosegla še večji razvoj, zato ker idealno bi bilo, če bi imeli za vse otroke na voljo zanesljive in primerljive biometrične podatke in to čim prej. In v tem duhu lahko izrečemo svoje strinjanje s tem besedilom, za katerega se še enkrat zahvaljujemo poročevalcu, komisiji za njen prvotni predlog in tudi svetu za eh, sodelovanje v duhu kompromisa. Najlepša hvala, gospod Depre. Sedaj pa v imenu skupine UN dve minuti za gospod Angelili. Izvolite. Gospod predsednik, najprej bi tudi jaz želela izreči zahvalo poročevalcu za odlično upravljeno delo. Kot poročevalka za Evropsko strategijo o pravicah mladoletnikov bi želela poudariti, čeprav so to storili že drugi govorniki pred monoj, nekatere pomembne točke poročila gospoda Koelja. Prvič. Res je hvale vredno to načelo, da se zagotovi neka skupna osnova za predpise glede prečkanja zunanjih meja strani otrok. Drugič, načelo ena oseba, en potni list. To pravilo je zelo pomembno, saj neposredno povezuje biometrične podatke z imetnikom potovalnega dokumenta. Na ta način se lahko izognemo vsem tistim postopkom, ki se trenutno uporabljajo in ki dajo možnost, da se otroke vpisuje v potne liste staršev, s čimer je ugotavljanje identitete mladoletnih otrok dosti manj zanesljivo in olajša tudi um, trgovanje ter ugrabitve otrok. In tretjič, pomembno je, da komisija pripravi tudi poročilo o tehnični izvedljivosti uporabe prstnih odtisov otrok mlajših od 12 let za namene preverjanja. Zelo pomembno je, da delamo na tem, da se izboljša zanesljivost tega sistema, predvsem v luči eh, varovanja mladoletnih oseb. In zato želim povedati, da je res koristno, da v prihodnosti ugotovimo, katera tehnična sredstva so primernejša in varnejša za ugotavljanje in določanje identitete mladoletnih oseb in to čim prej, po možnosti že takoj po rojstvu. Hvala. Hvala, gospa Anželili. Sedaj pa v imenu skupine zelenih. Dve minuti za gospo Ždanoko. Izvolite. Gospod predsednik, dragi kolegi. Najprej v imenu zelenih bi se rada zahvalila gospodu Koelju za odlično delo. Vsi imamo različna politična mnenja. On je gotovo naredil najbolje, kar je lahko, da bi dosegel sporazum. Zeleni podpiramo uvedbo biometričnih podatkov in gotovo so nujno potrebni. Verjamemo, da ima tu ključni pomen za varstvo podatkov in pa za spoštovanje temeljih pravic. Eh, glasovali pa smo proti biometričnim podatkom v vizumih. Trenutni predlog vidimo kot možnost, da vzpostavimo meje za jemanje prsnih otisov za potne liste. Zato smo zadovoljni, da smo dosegli kompromis s komisijo in svetom. Starostna meja 12 let za tiste države članice, kjer se jemanje prsnih otisov še ne dogaja pri otrocih in pa šest let v državah, kjer to že počnejo. To se mi zdi primerno in še enkrat bi rada povdarila, da ta starostna omejitev ne pomeni, da podpiramo jemanje prsnih otisov kot takih. Verjamemo, da biometrični podatki se lahko uporabljajo samo za Eh, preverjanja avtentičnosti dokumenta in pa identitete imetnika. Uporaba takih podatkov za druge namene, kot naprimer za izvajanje prava, pa ni legitimna in tudi ni primerna. Ne moremo se strinjati, da vsak, ki ima Evropski potni list, da je eh, osumljenec in da bi njegove eh, prstne vtise morali shraniti. To je naše stališče. In še enkrat bi rada povdarila, da čestitamo gospodu Koelju ter komisiji in svetu za doseženi kompromis. Hvala. Gospa Ždanoka, hvala za uh, vaš prispevek. Zdaj pa ima za dve minuti besedo gospa Kaufman. Izvolite. President. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nisem za to, da bi že majhnim otrokom, že celo dojenčkom, jemali prstne vtise. Otroci morajo biti oproščeni te zahteve po prstnih otisih v potnih listih. Zato je prav, da imamo izjeme za otroke na tem področju. Kar se uporabe biometričnih prstnih otisov za otroke po 12 leti tiče, pa do sedaj nimamo pravih spoznanj. Predvsem je nejasno, kako dolgo so pravzaprav zanesljivi prstni otisi odraščajočih otrok. Kajti, če tega ne bomo točno vedeli, bi lahko dosegli ravno nasprotno tega, kar si želimo. Namreč manj, namesto več varnosti. Zato ni sorazmerno zbirati podatke in jih uporabljati, podatke katerih gotovost in zanesljivost ni zagotovljena. Kompromis, ki smo ga našli s svetom, zrcali te pomisleke in zahvaljujoč dobremu delu poročevalca, smo tukaj omenili možnost zbiranja in oproščanja otrok do 12 let za določen čas. In v tem času bi ugotovili, kako zanesljivi so biometrični podatki pri otrocih. Kompromis pa žal predideva tudi izjeme za tiste države članice, ki so zakonom že uzakonile pobiranje prsnih otisov za otroke po 12 leti. Zato je toliko bolj pomembno, da sedaj s tem kompromisom zagotovimo, da bo evropska zakonodaja na področju varnostnih značilnosti in biometričnih podatkov potnih listih nekaj, kar ne bo možno uporabljati za to, da bi se skicevali na to, da bi določene posamezne države članice lahko shranjevali te podatke v svojih bankah. Hvala, gospa Kaufmann. Zdaj pa za skupino Indem, za dve minuti gospod Batten. Hvala, gospod predsedujoči zelo me veseli, da je Združeno kraljestvo izključeno iz te uredbe, ker ni del cone Schengen. Vendar pa britanska vlada pravi, da bo eh, ohranila korak s to uredbo in zagotovila, da njihovi dokumenti ne bodo drugorazredni. To torej predvideva, da so eh, evropski dokumenti prvorazredni, britanski pa drugorazredni. Vendar poročilo kaže, da je veliko tem bilo sproženih Eh, tičejo se predvsem biometričnih podatkov in pa preverjanja. Kakšni dokumenti se uporabljajo za preverjanje identitete prosilca in kako zagotoviti, da bodo avtentični. To ni zelo uporabno, če se identiteta ne more natančno preveriti z nekakšno um, centralizirano bazo podatkov. To poročilo tudi pravi, da bi morali imeti za shranjevanje zelo uh, varna sredstva, vendar pa ni pravzaprav tako zelo varnih sredstev za shranjevanje. To vsi vemo. Občutljive informacije milijonov ljudi so se že izgubile tudi iz uh, baz podatk vlade v zadnjih letih in vsakdo v Združenem kraljestvu ve, da njihove, uh, njihovi osebni podatki niso varni. Uh, To poročilo pa ne govori o zanesljivosti biometričnih podatkov. Um, 2004 smo imeli primer v Združnem kraljestvu, ki kaže, da en primer od treh uh, ni zanesljiv pri uh, podobah obraza, enako pri prstnih otisih in še druge. Veliko je torej nezanesljivosti. To torej ni varen instrument, kot si morda predstavljamo. Zato bo naša stranka glasovala proti temu poročilu. Hvala. Hvala, gospod Baten. Zdaj pa v imenu nevezanih poslancev, gospod Klajs, za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Poročevalec pravilno omenja nekatere vidike te teme, ko pridemo do obdelave podatkov do novih potnih listov, do identificiranja ljudi in podobno. Pravi, da je to nekako novejša znanost, ki se ukvarja s tem. Zato potrebujemo harmonizacijo biometričnih podatkov. Kaj ti nek, vsaka veriga je močna samo toliko kot njen najšipkejši člen in moramo okrepiti nadzor uh, naših zunanih meja. Še vedno prihaja do uh, velikih kršitev in tudi mednarodne uh, združbe kriminalcev so vključene tukaj. Veliko je trgovanja z ljudmi in proti temu moramo ukrepati. Skrajni čas je, da uvedemo biometrične podatke kot eden ključnih delov naših potnih listov. Hvala. Hvala, gospod Klajs. Zdaj pa govorci. Uh, prvi je gospode Lange oziroma gospode Lange. Hvala, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila gospodu Koelju v imenu skupine EPP za njegovo prizadevanje. Z drugimi institucijami se je zelo trudil za kompromis in načelo ena oseba in potni list je zelo pomembno. Rada pa bi šla malo bolj v podrobnosti pri tem. Uh, S tem se bomo borili proti izkoriščanju in trgovanju z otroki, kajti otroka bo možno identificirati na ta način. Ko pridemo do potovalnih dokumentov, vidimo, da je bilo do zdaj možno otroka samo dodati v potni list staršev. V moji državi je strošek samo 48 evrov za to. Včasih je bilo to 2 evra dražje, vendar to pravzaprav niso visoke cene. Zdaj pa bo stalo 250 evrov za vsak potni list. Seveda potrebujemo varnost za naše otroke. Ampak mislim, da si moramo gledati tudi posledice te eh, uredbe. Ne bo preprosto do, možno dodati otroka v potni list. Seveda je pomembno vedeti, kdo, kateri starš ima um, skrbništvo nad otrokom in podobno. Še več pravil in določb bo potrebnih na tem področju. Naprimer pravila, ki nadzorujejo prečkanje meja strani otrok. In to je različno po državah članicah. Ali si bo komisija ogledala ta problem in kako bo z uvedbo posameznih potnih listov? Kako bomo tudi ukrepali v primeru ugrabitve otrok? Ali bodo ti potni listi pomagali ali bodo imeli tudi nasprotne učinke? Morda bo potrebno več določb na dolgi rok in demokrati. Uh, zagotavljamo komisiji, da bomo podprli vsak tak predlog. Zdaj pa za eno minuto in pol, gospod Lambrinidis. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Parlament je prevladal, zato ker nismo želeli, da bi imeli prstne vtise otrok po čestimi leti. In mislim, da je to pomembna načelna točka, ki nam, je, ki nam jo je uspelo uveljaviti. Seveda, pa bo mogoče to doseči le, če bomo lahko zagotovili, da to tudi ne bo potrebno imeti. Veliko krat vidimo svet in tudi komisijo, ki skušata zaobiti te stvari, zato da bi potem nekako uveljavili svojo zakonodajo. Vendar pa pravi namen tega je, da bi preprečevali ugrabitve in trgovanje z otroki. Vendar pa moramo zagotoviti, da podatki, ki jih zberemo, so dejansko potrebni in da imamo izvedene določene študije, ki dokazujejo to, da so določeni podatki potrebni. Če to ni tako, potem jih ni potrebno zbirati. Tako je tudi pri otrocih, naprimer. Kajti to potem ne bi bilo veliko pomoč in bi bilo pravzaprav zastarelo. Mislim, da moramo ponuditi zaščito za otroke, tudi na dolgi rok. Prav tako pa moramo zagotoviti to, da bomo uvedli določila, kot je to. Ko nam bo to uspelo, bomo zbirali samo podatke, ki so koristni in aktualni. Zagotoviti si želimo to, da bomo lahko ugotavljali identiteto, istovetnost posamezne osebe in da ne gre za ponarejen potni list. Za eno minuto ima zdaj besedo gospod Črnitski. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Uvedba potnih listov z biometričnimi značilnostmi je nekaj, kar je odgovor na poziv proti ponarejanju dokumentov strani teroristov in nezakonitih priseljencev. Zato je nujno potrebno zagotoviti, da imamo visoko stopno zaupanja v zbiranje biometričnih podatkov in da imamo tudi skupne standarde, kar se zbiranja biometričnih podatkov, kar se gotovosti uporabele teh tiče. Zato je potrebno analizirati posamezne korake držav članic pri zbiranju in pri potrebi po podajanju dokumentov, ki so potrebni za izdajo potnih listov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 mislim, da je nekaj, kar je zelo pozitivno. Kaj ti tako bo vse skupaj bolj varno? Gre za boj proti ponarejanju. Ali imamo sedaj jamstvo, da se lahko očinkovito borimo proti nezakonitemu priservanju in terorizmu? Ne. Ostreznih testov še nimamo, kar se uporabe sedajne tehnologije tiče. Države članice bi morale zato postaviti lastne zahteve, kar se zaščite pravic lastnih državljanov tiče. Seveda moramo tudi jasno vedeti, kdaj otroci potrebujejo potni list ali ne. Ne sme biti tako, da bi sedaj izdali potni list tako za starše, kot tudi za otroke, brez biometričnih podatkov. Potrebno je jasno preveriti tudi istovetnost otrok. Vsak, vsaka oseba naj ima svoj potni list. In na koncu bi rad povdaril, da je pomembno zaščititi imetnika potnega lista in zaščititi tudi druge identifikacijske dokumente, vendar pa potrebno je biti zelo pašljiv pri zbiranju biometričnih podatkov. Hvala zdaj pa gospod Adamu. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Jasno je, da bi predlog lahko izboljšal položaj v večini držav članic, samo v dveh, treh državah članicah trenutno že zahtevajo biometrične podatke in biometričen potni list. Mislim, da je to, kar smo videli, da imamo države članice, ki lahko potujete, ne da bi morali pokazati potni list. Mislim, da ima to tudi seveda vpliv na starost potnikov in starost mejo, pri katerem potniki morajo imeti ta biometrični potni list. Uh, Vendar pa gre tudi za to, da bomo sedaj imeli podatke o osebah in ti podatki bodo zelo osebne narave. Zato mislim, da moramo biti zelo previdni in moramo reči, da ne bomo zadovoljni, če bi na tak nezakonit način uporabljali te podatke. Zdaj pa za minuto, gospod Mölcer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Seveda so ti podatki dobri, zato da bi potni listi bili bolj varni. Upamo, da bomo lahko novo tehnologijo uporabili za boj proti nezakonitemu priseljevanju in teroristom, vendar pa vse države članice morajo vedeti, da gre za to, da moramo tudi Frontex opremiti tako finančno kot osebno, torej kadrovsko, da bodo te naloge lahko izpolnili. Varovati moramo zunanje meje na dober način. Če si ogledamo, kako enostavno je poneverjati prsne vtise v Nemčiji, na primer, ali kako enostavno je poneverjati fotografije, potem se nam lahko pojavijo dvomi glede tehnologije. Vendar pa, pri uporabi biometričnih podatkov mora za nas, običajne državljane, biti zajamčeno varstvo podatkov. Hvala, zdaj pa za dve minuti, gospa Bauer. Köszönöm szépen, elnök úr, kollégák! Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi, gospod komisar. Predvsem bi se rada zahvalila kolegu Koeljo za odlično delo. Samo en vidik oporočilo je, o katerem bi rada spregovorila. In sicer gre za to, da najnovejše izkušnje kažejo, da je trgovina z ljudmi, predvsem z otroki, se že tako razširila, tako v EU, kot druge, da lahko govorimo o katastrofi. Zato je dobro, da bi tudi otroci imeli svoje potne liste. Z vidika boja proti trgovini z otroki je to zelo dobro. Po drugi strani pa vidimo tudi, da kot imetnik lastnega dokumenta otrok lahko potuje s katerokoli drugo osebo. Obžalovanja vredno je, da v to temo nismo zajeli tega, da pravzaprav potni listi in mladoletnih oseb ne zajemajo samo podatkov za to osebo, temveč tudi za odgovorno osebo. Prvi člen zavezuje komisijo, da izdela poročilo in to za zahteve glede ljudi, ki potujejo z otrokom. In tukaj bi seveda skušali zagotoviti varnost otrok. To je gotovo ena od dodatnih možnosti za prihodnost. Zdaj pa prosim komisijo, da se z ustreznimi organizacijami OVSE, OECD, UNICEF in drugimi pogovarja, stopi v stik in izdela določene ocene, tako da bi lahko pripravili ustrezne korake, zato da bi varovali otroke, kajti izkušnje kažejo na to, da je vedno več otrok žrtev trgovanja z otroki. Najlepša hvala, gospa Bauer. Zdaj pa ima besedo za minuto in pol gospod Franca. Gospod predsedujoči. Želim se zahvaliti za upravljanje delo gospodu Koelju in tudi gospe Rur in ostalim. Oktober 2004 je svet pripravil pravila za zagotovitev večje varnosti potovalnih dokumentov in potnih listov, ki se uporabljajo v državah članicah. Sedaj pa moramo storiti nove korake naprej, zato da bomo lahko se borili proti ugrabitvam in trgovanjem z otroki. Zato je zelo pomembno to načelo ena oseba, en potni list to je mogoče bistvenega pomena v boju, ki smo ga omenili. Na portugalskem zbiramo prstne odtise otrok že pri od šestih let naprej. To prakso že imamo in zaradi tega nimamo nič proti temu zbiranju prstnih otisov otrok. Seveda pa potrebujemo usklejene predpise za države članice, tako kot na to eh, opozarja tudi Evropski nadzornik za varstvo podatkov varnost potnih listov, ki jo skušamo sedaj zagotoviti, pa se ne omejuje samo na sam potni list. Sam potni list odgovarja ravni varnosti pri pripravi teh dokumentov, pri zbiranju biometričnih podatkov in pri preverjanju teh podatkov na mejnih prehodih. To poročilo je še dodaten korak naprej pri zagotavljanju varnosti našim državljanom. Hvala podpiram poročilo gospoda coelha ki je kot vedno to svoje delo odlično opravil. E, soglašam s predlogi ki so bili dani tudi s predlogom ena oseba en potni list. tu pa bi želel zlasti od komisije pa morda tudi od kolega coelha slišati odgovor na vprašanje kako ravnati takrat kadar otroci potujejo sami eh, brez staršev in eh, ni enotne politike glede dokumentacije ki jo morajo imeti s seboj. predlog poročevalca je da bi v potni list napisali osebe ki nosijo starševsko odgovornost eh, včasih gre pa tudi za druge družinske člane ki potujejo z otroci in ki pravzaprav morda celo živijo skupaj in tako naprej. skratka tu bi morali biti dovolj fleksibilni. po drugi strani me pa moti da se nihče ne obregne ob eh, možnost potovanja šest let starih otrok. z avionom še nekako gre ker otroka spremijo na avion pustimo zdaj kakšne travme otrok doživlja na avionu šestletni deček ali deklica eh, kako eh, tam na drugi strani ga potem spet pričakajo in ga recimo Eh, izročijo staršem ali ne vem komu. toda kaj je takrat kadar otroci potujejo z vlakom avtobusom z drugim javnim sredstvom kako je s temi stvarmi? če so starši neodgovorni in pošiljajo otroke na take poti mislim da bi mi morali imeti nek bolj pozitiven odnos do tega in jasno povedati da tako majhni otroci ne morejo sami potovati. to se sliši mogoče trdo ampak če imamo toliko besed o tem kako so otroci pomembni pa o ugrabitvah in tako naprej bi tudi tu lahko eh, malo bolj pogumno rekli kakšno besedo. Eh, komisijo bi seveda tudi rad vprašal kako je s tem s to skupno izjavo sveta in evropskega parlamenta glede eh, varnosti izvornih dokumentov za izdajo vize torej mene zelo skrbi če je to res da v kakšni državi lahko sistem dopušča da pride do take zlorabe pri izdaji eh, želel bi pa samo še tole vprašanje komisiji in morda tudi carlsu eh, ehm, kaj storiti takrat ko pridejo ljudje na mejo pa se podatki iz potnega lista ne ujemajo z uradnimi bazami podatkov mislim da bi bilo tu treba dati navodilo ki bi bilo v korist otroka oziroma potnika spoštovane kolegice in kolegi tisoče otrok so letno žrtve trgovine z otroki in še več ograbitev nedavna študija je pokazala da predvsem mladoletniki, ki jih ne spremljajo, so žrtve teh dejanj. Zato pozdravljamo, da je Evropska komisija svojo spremembo stare uredbe upoštevala to zahtevamo, da bi otroci pri določeni starosti morali imeti biometrične podatke v potnih listih. Tukaj ne gre za to, da želimo zbirati podatke, ne. Gre za to, da želimo naše otroke bolje obvarovati. Vendar pa ta varnost je lahko zagotovljena le, če bo vsak otrok imel svoj potni list z biometričnimi podatki in bodo navedene tudi, tudi odgovorne osebe. Moja politična skupina pa meni, da je zelo pomembno, da zagotovimo kar se da veliko varnost pri shranjevanju in obdelavi biometričnih podatkov vseh državljanov. Vedno znova moramo vedeti, biti sposobni vedeti, kdo kdaj lahko dostopi do katerih podatkov. Tukaj vidimo zelo visoke varnostne mehanizme in moram reči, da pravzaprav verjamem svojim državnim organom. Nekaterim zasebnim pač ne, kajti videli smo veliko luken v varnosti pri zaščiti podatkov. Zato pa je pravzaprav pomembno, da državni organi izkoristijo to zaupanje in da sodelujejo med sabo. K temu spada tudi to, da mora Evropska komisija izvajati svoje zakonodajne obveznosti, da se posvetuje o teh stvarih. In zdaj bi rad čestital svojemu kolegu Karlosu. Za odlično opravljeno delo v tem parlamentu. Hvala lepa. Hvala, gospod Krajsel Dörfler. Zdaj pa za dve minuti, gospa Zdravkova. Благодаря, господин председател. Уважаеми... Хара лепа, господ председуючи spoštovane kolegice in kolegi, rada bi čestitala poročevalcu gospodu Koelju za uravnoteženo poročilo, kar se več varnosti tiče pri dokumentih in kar se zaščite osebnih podatkov in državljanov Evropske unije tiče. Predlog zahteva veliko tehničnih izboljšav, da bi se raž borili proti terorizmu, proti nelegalni o priseljevanju in tudi proti ugrabitvam in trgovini z otroki. Za Bolgarijo je vprašanje organiziranega kriminala in trgovanja z otroki zelo pomembno in uvedba novih standardov bo ključnega pomena za to, da bi lahko obvarovali zunanje meje Unije. Pri nas je kar precej pogrešanih otrok, o katerih ni podatkov, zato menimo, da to poročilo daje dobro možnost za to, da bi še bolje razvili varnost in da bi zajeli tudi biometrične podatke najmlajših v Evropski uniji. To bi ponudilo večjo varnost za potnike izven EU. Tako bomo zmanjšali možnosti za nezakonito trgovanje z mladoletnimi osebami. Seveda, pa obstajajo posledice za otroke z veliko, veliko otroki. To so omenili že moji predhodniki. Svoboda pretoka, svoboda gibanja teh držin ne sme biti omejena zaradi cene, ki bi jo morali naprimer plačati za potne liste za svoje otroke. In končno, kar se prostega pretoka ljudi v Evropski uniji tiče, mislim, da bi starostna meja za to, kdo bi moral imeti dokument biti takšno, da bi tudi najmlajši ljudje v Evropski uniji lahko potovali. Hvala, gospa Zdravkova. Zdaj pa ima besedo za minuto in pol gospa Grabovska. Dziękuję, panie przewodniczący. Koleżanki, koledzy, chcę zacząć od złożenia gratulacji. Spraw... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Iskreno bi rada čestitala poročevalcu in moram povedati, da podpiram to poročilo, kajti ne zdi se mi samo potrebno, zdi se mi tudi dobro. Naj rečem najprej, da je potni list dokument, ki ga izda država članica po nacionalnih določbah. Imamo različne potne liste, vendar pa sedaj moramo najti ravnotežje med varnostjo potnih listov, tako da bodo dejansko istovetili državljane Evropske unije, po drugi strani pa moramo seveda se boriti proti kriminalu, proti ponarenim potnim listinam. Če se želimo boriti proti terorizmu, trgovanju z otroki ali drugim stvarem, je potrebno to tudi podpreti. V tem poročilu je to doseženo in podatke, ki jih sedaj zajemamo za potne liste, kažejo na to, da bi pravzaprav države članice ne bile omejene pri izdaji potnih listov. In sedaj še nekaj, to v celoti podpiram, namreč, da bi vsaka oseba imela svoj potni list, predvsem za otroke je to zelo dobro, vendar pa to ne sme povzročati finančnih ovir za starše, ko bodo morali pač zaprositi za potni list za otroka, pa nimajo dovolj sredstev za to. Opozorila bi rada tudi na manjšo slabost v poročilu, poročevalec je o tem že spregovoril, namreč gre za dejstvo, da nove tehnologije morda še niso preverjene. V treh letih bi morali narediti revizijo, to je dobro. Podpiram tudi to in pozivam k temu, da bi okrepili vlogo nadzornika za varstvo podatkov. Ta inštitucija mora biti udeležena v celotnem postopku. Pozivam k temu. Hvala lepa. Hvala, gospa Grabovska. Zdaj pa Gospod Evans, za minuto, izvolite. Hvala lepa. Gospod Koeljo, mislim, da je to poročilo zelo dobro za prihodnost Evrope in za pol milijarde ljudi, za varnost in seveda za boj proti terorizmu med drugim. Če imamo tehnologijo, kot je bilo že rečeno, mislim, da bi morali to izkoristiti. Kar se otrok tiče, gospa Anželili, Rambrinidis in ostali so dejali, da je lahko to vitalnega pomena za to, da se borimo proti tih otapljenih otrok in proti ugrabitvam. Naprimer, novi člen 3, tukaj pravimo, da je namen biometričnih podatkov ne ta, da samo skušamo preveriti istovetnost dokumenta, temveč, da imamo takoj primerljive podatke. Večina držav se v tem trenutku zanaša samo na fotografije in zelo malo ljudi, morda celo ne vi predsedojoči, ne vi gospod Baro, izgledajo tako kot na fotografiji in si tega morda tudi ne želimo. Torej, imamo nove identifikacijske postopke in če jih imamo, bi jih morali biti pripravljeni uporabiti. Kar se gospe Gaček, Betna in ostalih tiče, vseh ni tukaj, proti britanski prispevki moram reči, da sistem združenja kraljestva ni nič slabši, nič boljši kot mnogo ostalih v EU. Seveda imamo preverjanje, vendar pa potrebno si je zadati tudi to, da lahko storimo stvari še bolje in v 21. stoletju moramo uporabiti najnovejšo tehnologijo. Kot je gospa Grabovska dejala pred nekaj trenutki, moramo biti pripravljeni vse to spreminjati vse čas, da bi kar najbolje izkoristili možnosti, ki jih imamo po EU. Hvala lepa. Hvala, gospod Evan. Zdaj pa prehajamo na postopek HDI. Zdaj bo za minuto imel besedo gospod Galan. Hvala, gospod predsedujoči. Zaščita otrok pred trgovanjem z njimi zahteva potne liste za otroke. Mikrofon, prosim. Mikrofon za govorca. Excuse me once more. Ohrana <clears throat> detí pred únosom a obchodovaním. Torej zaščita otrok pred trgovanjem zahteva uvedbo potnih listov za otroke in načelo en potni list ena oseba pomeni, da vsak otrok, ki potuje izven šengenskega območja, bo imel potni list. In nov sistem identifikacije bo tudi olajšal nadzor na meji. Imeli bomo tudi telefonsko linijo v Evropski uniji o ugrabljenih in pa spolno zlorabljenih otrocih potni listi z biometričnimi podatki in pa opozorilni sistem za otroke sta pomembna in to bo uh, tudi pomagalo pri preganjanju trgovanja z otroki in bo prineslo določeno zaupanje v ta sistem. Mislim, da moramo analizirati možne pomankljivosti identifikacij prstnih otisov v državah članicah EU. Poleg tega je treba razmisliti o uvedbi skupnega evropskega komparativnega sistema. Zdaj pa za minuto, gospod Papa. Mikro, mikro. Govorec spet ni vključil mikrofona. Carlos Coelho pentru acest eh, raport. Eh, salut această inițiativă care reprezintă. Pozdravljam poročilo gospoda Koelja in to pobudo, ki predstavlja velik napredek v sledi Evropskega sveta v Solunu in ki zadeva načelo ena oseba, en potni list. Pri tem bi želel izpostaviti tri pomembna načela. Pomembno je sprejeti načela in izjeme, ki jih predvideva to poročilo in jih unesti v prakso treba je torej poudariti in kako se izvaja klauzula po treh letih v državah članicah. Torej, treba je ugotoviti, kako se lahko v praksi izvajajo ta teoretična načela in na kakšne uvire lahko naletijo. Potem se treba vprašati tudi na varovanje zbranih osebnih podatkov. Zato bi želel še enkrat povdariti, da potrebujemo skupna načela za izdajo potovalnih dokumentov in potnih listov. To je bistven element, da lahko zagotovimo varnost zbirk podatkov in da preprečimo ponarejanje dokumentov. Hvala. Hvala, zdaj pa za minuto, gospa Rur. Samo še kakšno sekundo bi si vzela za to, da se vam še enkrat zahvalim, gospod Koeljo, in vam povem, da je res zelo v veselje vsem nam, da lahko sodelujemo z vami, zato ker ste zelo sposobni, ste sposobni poslušati, prisluhniti ostalim in res zahvaljujoč vašemu delu smo prišli do tega rezultata. Hvala. Gospod Koeljo, lahko vstanete in pozdravite navzoče. Hvala. Palabra. Zdaj pa ima besedo za minuto gospod Marinescu. Uh, Tudi jaz bi se želel zahvaliti poročevalcu. Romunija je 1. januarja 2009 tudi uvedla biometrične potne liste. To so potne listi, ki imajo 50 varnostnih elementov in prvič v Evropski uniji identificirajo tudi podobo obraza ter prstne odtise. Romunija je torej storila pomemben korak naprej proti vstopu v šengenski prostor, ki je predviden za leto 2011. Uvedba biometričnih potnih listov eh, torej rešuje eden temeljnih problemov, ki jih je imela Romunija tudi pri programu za oprostitev od vizumske obveznosti iz Združenih držav Amerike. In zato eh, se res zahvaljujem poročevalcu za poročilo, ki eh, bo ustvarilo bolj usklajeno situacijo v evropskem prostoru. Gospa Tikov, za minuto. Prešedinter, fađite čio pa domnul. Um... Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu. Usklajevanje varnostnih standardov v evropskem prostoru skozi biometrične potne liste predstavlja razširjanje uporabe šengenskega pravnega reda vendar pa čip z biometričnimi podatki ni potreben za otroke mlajše od 12 let in kar zadeva otroke je prepuščeno nacionalnim organom, da se odločijo, kako bodo preverjali njihovo identiteto. Komisija pa mora zagotoviti varnost potnikov in varno uporabo zbranih podatkov, tudi biometričnih podatkov na mejah. in to, kar zadeva otroke, v skladu z nacionalno zakonodajo. Zato želim poudariti, da biometrični potni list osebe, ki ne more dati prstnih odtisov, lahko oteži življenje invalidov. In zato prosim komisijo, da to besedilo še enkrat pregleda. Gospod Macakis, za minuto. No Gospod predsednik. Eh, noben državljan, ki spoštuje zakon, se ne bi smel bati za svoje podatke. Zato pozdravljam biometrične potne listne in potovalne dokumente. Želel sem samo sprožiti vprašanje prihodnosti. Nobena biometrična značilnost ne ostane ista od otroštva do odrasle dobe, razen ene in to je DNK oziroma uh, eh, oduzem DNK. Ta ostane enaka celo po smrti in danes je možno identificirati nekoga, uh, celo nekaj let po smrti, samo s tem, da se dobi uh, majhen delček uh, eh, DNK izkusti. Zato bi uh, jemanje DNK uh, bil bolj poceni postopek in zelo enostaven in lahko se odzame samo iz nekaj celic, iz uh, sline v ustih ali pa iz kapljice krvi. Zato predlagam, da bi v prihodnosti razmislili tudi o jemanju DNK, vzorca DNK kot edinega biometričnega podatka, ki je enako zanesljiv eh, za uh, eh, določene identitete. Hvala. Zdaj pa za minuto, gospod Pirker. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se Karlosu Koelju in mu tudi čestitam za poročilo. Vsi bi bili razočarani, če dokument ne bi bil tako kakovosten, to moram reči, kaj ti vemo, da je Koeljo res zelo kakovosten poročevalec. Karls Koeljo pa je že na začetku izpostavil to, da gre v poročilo za varnost otrok. Kako bomo torej dosegli, da bomo imeli varne post, potne liste in da bomo lahko preverjali na podlagi prstnih otisov, tudi to, ali gre dejansko za osebo, ki ima sabo potni list, ali je istovetnost torej zagotovljena. To je torej tisto in tako želimo zagotoviti tudi varnost otrok. Sedaj govorimo o šestih in dvanajstih letih. Torej, tukaj gre pravzaprav za tehnično vprašanje. Če bi že pri šestih letih jemali prstne odtise, bi bil tudi pripravljen na to, kaj ti gre za varnost otrok. Za me pa je samo po sebi umevno, da se tudi držimo pravil pri shranjevanju podatkov. To mora nadzorovati država, pravna država. Evropska unija pa je naredila velik korak naprej, če bi imeli te podatke v potnih listih, kar se varstva otrok tiče. Hvala, gospod Pirker. Zdaj pa je na vrsti gospod komisar Baru. Voilà, eh bien, Dobro, gospod predsednik. Mislim, da je ta skupščina v celoti pozdravila kakovostno delo gospoda Koelja in še zlasti gospa Rur. Zato se pridružujem njenim čestitkam, gospod Koeljo. No, ampak Če se pridružim besedam gospoda Žerarja Depreja. Če želimo imeti vse bolj zanesljive, vse bolj primerljive biometrične podatke, ki nam bodo omogočili boljšo uporabo novih in najbolj prefinjenih tehnologij, zato da bomo lahko to varnost še bolj zagotovili v prostoru svobode, v katerem se nahajamo in zato me veseli, da vidim, da se parlament zelo zauzema v teh naporih, ki mirijo k zagotavljanju boljše varnosti naših otrok. In zato se sprašujem, če bi že imeli dokaz za učinkovitost postopkov preverjanja mislim, da bi lahko rekli, da nam bi samo uporaba sama pokazala, kako lahko čim bolje preverjamo identiteto oseb in še zlasti otrok, ki potujejo sami. Na vsak način vidim, da vsi upoštevamo ta glavni cilj, ki ga zasledujemo. Poskušal bom dati nekaj odgovorov tej skupščini in sicer, da je komisija v svojih predlogih vedno poudarjala varovanje podatkov. Tudi pri vprašanju vis je bilo varovanje podatkov prednostno načelo in zato je komisija uh, upoštevala pripombe s tem v zvezi. Ravno tako bi želel povedati, da kar zadeva identifikatorje skušamo usklajevati naše standarde s standardi Mednarodne organizacije za civilno letalstvo. In v zvezi s tem je tudi vzpostavljen dialog z Združenimi državami Amerike. Poleg tega bi želel tudi spomniti, da potni listi otrok seveda predstavljajo dodatno finančno breme za družine, ampak to spada v pristojnost držav članic. Naj povem še enkrat, da je za potovanje znotraj šengenskega območja dovolj osebna izkaznica. Potni list se zahteva samo za potovanje izven meja Evropske unije. In ne nazadnje bi želel povedati in potrditi to, da bo komisija opravila primerjalno študijo uh, veljavnih predpisov v državah članicah, ki zadevajo potovanje otrok, ki potujejo sami. In zato bomo skušali predlagati tudi ukrepe, ki bodo zagotovili večjo varnost teh otrok in preprečevali trgovanje z in otroki. In zato uh, se lahko tukaj zauzemam, da bodo službe komisije to študijo izvedle v čim krajšem možnem času. Toliko za enkrat. Zahvaljujem se parlamentu za ta tako zelo konstruktiven doprinos k evropski zakonodaji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa ima besedo ponovno gospod poročevalec. Gospod Kojeljo, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Iz te razprave izhaja, da je v tej skupščini prisotno veliko strinjanje glede potrebe po boju proti trgovini z otroki in po narejanju njihovih potnih dokument, eh, listin. Zato bi se še enkrat želel zahvaliti vsem poročevalcem v senci in naj eh, odgovorim eh, na čestitke gospe Rur, da je bilo tudi njeno sodelovanje bistvenega pomena, tako kot tudi sodelovanje s komisijo. Zato se zahvaljujem gospodu Baroju za napore, ki jih vlaga sama komisija pri pripravi besedil, ki stremijo k boju proti eh, goljofijam in trgovanju z otroki, še zlasti glede predpisov. Um ki smo jih že omenili v razpravi. Pa še odgovor eh, poslancu gospodu Brejcu, ki je vprašal, ali je samo izdajanje potnih listov dovolj varno. Seveda oseba, ki se seli iz ene države v drugo, lahko ugotovi, da so sistemi v enih državah bolj strogi kot v drugih in to je gotovo zelo pomembno. Ampak Evropska unija za ta vprašanja ni pristojna. Izdaja potnih listov je v nacionalni pristojnosti in zato smo zelo zadovoljni, ko slišimo, da je komisar Baro se zavezal za to, da bi izvedli primer, primerjalno študijo o predpisih za izdajo potnih listih no, v državah članicah. Ne gre za to, da bi sedaj skušali državam članicam usiliti določene ukrepe in načine za izdajo potnih listov, skušali bomo samo ugotoviti, eh, prepoznati čim boljše prakse, zato da jih bomo lahko uporabili za izboljšanje varnosti pri potovanju znotraj in izven našega prostora. Hvala. Najlepša hvala. Še obvestilo o tem poročilu bomo glasovali jutri ob 12. Sedaj pa gremo k naslednji točki in to je poročilo gospoda Kapata o dostopu javnosti do dokumentov evropskih institucij. Besedo dajem gospodu poročevalcu Kapatu, štiri minute imate na voljo, izvolite. Hvala, gospod predsednik. To poročilo.